Nadaljujemo zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je že na voljo. Kakšna pripomba? Ne. Potem vas obveščam, da je s tem zapisnik tudi.